da je 35 odstotkov poslank. Še nikoli nismo imeli toliko žensk v Evropskem parlamentu. 170 milijonov državljank in državljanov je sodelovalo pri volitvah. Vaše oziroma naše delo pa služi pomembnemu cilju namreč združitvi našega kontinenta pri tem delu ne smemo nikoli pozabiti na to, da Evropska unija temelji na vrednotah, na človeškem dostojanstvu, svobodi, pravičnosti in načelu pravne države. To so temelji našega delovanja. Veže pa nas solidarnost. Drage kolegice in kolegi, prosim, da smo vedno spoštljivi drug do drugega. Če bo temu tako, potem bomo lahko pri našem delu uspešni. Sedaj pa pričnimo. Naj vas spomnim, da v skladu z poslovnikom pod predsedstvom odhajajočega predsednika ne morejo potekati nobene druge razprave kot izvolitev predsednika in pa potrditev mandata. Ich teile Ihnen mit, Sporočam vam, da so bile ustanovljene naslednje poslanske skupine. Skupina Evropske ljudske stranke krščanskih demokratov ELS. Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu SD. Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo.